detektive, kajti gre za uspeh, ki ga bomo podarili tudi našim pacijentom. Končno bomo priznali pravice pacijentov za to, da dobijo čim bolj kakovostne zdravstvene storitve. Najlepša hvala. S tem smo zaključili sklop vseh govornikov v tej razpravi. Naslednja točka na dnevnem redu je. neobičajna skupna razprava o Alzheimerjevi bolezni in o inhalatorjih za astmatike. Najprej. bomo govorili o Alzheimerjevi bolezni in drugih demencah kar bo predstavila poročevalka gospa Matijas. Potem pa bomo zastavili ustno vprašanje komisiji o inhalatorjih za astmatike. Najprej ima besedo gospa Matijas. Štiri minute imate na voljo kot poročevalka. Dobrigada, gospod predsednik. Eh, Hvala, gospod predsedujoči. Želim podati primer, ki, zelo, ki zelo pojasnjuje, zakaj je nujna ta pobuda. Pred šestimi meseci smo začeli z delom na tem poročilu in danes in sedaj bomo glasovali. V teh šestih mesecih je v Evropi več kot 6000 oseb razvilo uh, Alzheimerjevo bolezen ali drug tip demence in to ta ta številka kaže, kako nujno je ukripati. In zato um, je to delo tako pomembno. Bolniki za Alzheimerjevo boliznjo je treba obravnavati na enak način po vsej Evropi. Deset milijonov ljudi uh, trpi zaradi Alzheimerjeve bolezni ali drugih vrst demence. To je in vse države je treba obravnavati na enak način. Zato je na vsak način treba uh, storiti več na področju raziskav, uh, kajti vsakih 20 let se podvoji število bolnikov in treba se je spomniti, da vsaka štiri leta uh, se število uh, tudi bistveno poveča. Moramo pa predvsem poznati razloge te bolezni in zato je več, potrebnih več raziskav in tudi več sodelovanja pri kliničnih študijah. Bolje moramo poznati tudi možnosti preprečevanja te bolezni, torej kako ukrepati preventivno, kako preprečiti tveganja. Treba je spodbuditi eh, pravočasno odkrivanje bolezni. Potem okvarjati eh, se moramo tudi z eh, svojci, z družinskimi člani. Gre predvsem tudi za dostojanstvo ljudi in vse te zadeve eh, veljajo v vseh državah Evrope. Ne moremo dopustiti, da bi eh, imeli eh, bolnike prvega in drugega razreda, vsi so uh, enaki, ne glede na kraj bivanja. In zato, gospod predsedujoči, se mi zdi zelo pomembno, da bi imeli čim boljšo pokritost z zdravstvenimi storitvami. Moramo, uh, ne moremo govoriti o tej bolezni samo zato, ker se soočamo s krizo. Če se Eh, ne ukvarjamo z določeno boleznijo, potem so tudi eh, socioekonomske posledice ogromne. Pomagati moramo družinam, eh, potem gre seveda tudi za negovalce in to pogosto zanemarjamo. Vsaka oseba, ki trpi za Alzheimerjevo boleznijo, za njo so tri osebe. Torej, Alzheimerjev bolnik ne more živeti sam, potrebuje pomočnike in ne moremo Torej in zato je potrebna predvsem tudi solidarnost. Če govorimo o sodelovanju, potem vsi vemo, da to ne gre izolirano. Evropski parlament je sodeloval. Torej tu v parlamentu smo um, sodelovali. Uh, Ehm, poročeval, poročeval, poročeval v senci tudi vsi odbori, ki eh, se jih to tiče. In vsem se zahvaljujem za to. Eh, s tem poročilom se niso ukvarjali samo ženske, sicer eh, v glavnem da, ker se jih to v glavnem tudi tiče, ampak mislim, da je treba še bolj vključiti tudi moške in moramo paziti tudi na različne oblike prikrite diskriminacije. Če se tega problema ne lotimo na ustrezen način. Želim komisarju eh, predstaviti predloge eh, in prosim komisarja, da pove, katere predloge lahko sprejme komisija in ko bo do ti predlogi sprejeti, kako se bo nadaljevalo delo. Hvala lepa. Sedaj ima besedo gospa Maconi, ki je avtor ustnega vprašanja. Hvala, gospod predsedujoči. Moram reči, da sem malo začudena nad, nad tem, da se povezuje ta, to poročilo s prejšnjim, ampak dobro, danes se ukvarjamo torej gre za um, vprašanje uh, odbora za peticije in sicer gre za eh, razmeroma majhno eh, podjetje, ki proizvaja inhalatorje za astmatike in se od leta 1997 naprej sooča z določenim problemom. In sicer gre za medicinski pripomoček za astmatike, ki je bil proizveden 90. leta in je tudi prišel eh, na trg gre za eh, direktivo 93-2004, eh, ki predvideva, da mora proizvajalec sam eh, poskrbeti za dokaze, da je eh, njegov izdelek v skladu z evropsko zakonodajo in da morajo potem nacionalne države to nadzorovati. Eh, ta proizvod je bil do. Eh, do 1996. leta na trgu eh, in potem je eh, prišlo strani eh, zgornje Bavarske do pritožbe in posledica tega je bila prepoved prodaje tega inhalatorja na trgu ähm, regija Saška Anhalt ima seveda pravico, da nadzoruje ta eh, izdelek. Ob koncu postopka so predvsem tudi izrazili eh, Eh, določen eh, zadržek glede eh, odločbe, ki je bila sprejeta strani zgornje Bavarske, predvsem tudi v povezavi s postopkom, ki bi ga bilo treba izvesti na osnovi direktive. Potem je sledilo uh, so sledile številne dejavnosti, o katerih pa ne vemo kaj dosti in potem 96. leta brez kakršnega koli sporočila proizvajalcu je eh, Zvezno ministrstvo sprejelo odločbo, da se umakne eh, proizvod strga. Postopek eh, po osmem členu direktive eh, se je nekako eh, končal brez rezultata, torej ni prišlo do posvetovanj s proizvajalcem. In v tem splošnem mavku je proizvajalec 2003, ko je mislil, da eh, ta mavk tudi nekaj pomeni, se pravi, da eh, to, kar uh, trdijo nemški organi, ne drži in zato je potem spet dal na trg uh, ta proizvod, ta izdelek. Ampak 2004 so nemške oblasti ponovno reagirale in umaknile ta uh, izdelek z trga. Do danes, uh, kljub različnim uh, zahtevam, ni Eh, bilo pojasneno, zakaj je prišlo do umika z trga. Torej, mm, ni bilo eh, ustreznega sporočanja eh, in posvetovanja s proizvajalcem in seveda ima to za proizvajalca velike finančne posledice, kajti 15 let v bistvu čaka na odgovor in njegov izdelek se ne sme prodajati. V šestih letih, ko je eh, se izdelek prodajal na trgu in eh, komisija ima te dokumente na voljo. Eh, torej, pri, eh, takrat so ugotovili, da to pomeni prihranek tudi za eh, zdravstvene izdatke, zato ker je ta inhalator cenejši kot drugi. 2008 je gospod Klein uh, izdelovalec se obrnil na odbor za peticije. Odbor je potem sprožil postopek in upoštevajoč dolgo obdobje uh, je prišlo tudi do neformalnega posvetovanja s komisarjem, da bi prišlo pač hitro do eh, zaključka, kajti vlagalec peticije želi predvsem, da se eh, potrdi eh, usklajenost njegovega proizvoda z Evropsko direktivo oziroma, da se mu vsaj pove, kaj je narobe, da se lahko obrne na Evropsko sodišče. Do vsega tega ni prišlo. In v odboru za peticije eh, tudi, eh, torej komisija se ni ustrezno odzvala in pravzaprav smo zelo razočarani na tem. In zato eh, pričakujemo tudi tu danes od komisije jasne odgovore, kaj ti gre za hudo zadevo. In to sproža predvsem tudi vprašanje o zvezi s kršitvijo temeljnih pravic, ker ni možno, da bi vlagalec peticije gospod Klein se obrnil na pravosodni organ. Torej, seveda gre tudi za dvome glede um, kršitev um, pravil notranjega trga in tako naprej. Na vsak način pa želimo konkretne odgovore komisije na to. Najlepša hvala, gospa Maconi. Zahvaljujem se vam tudi za to, da ste razložili, zakaj razpravljamo o teh dveh zadevah skupaj. In zato me to še toliko bolj zanima, ker ste predsednica odbora za peticije, v katerem sodelujem tudi sam. Zato se mi je zdelo neobičajno, zakaj smo združili te dve zadevi, ki sta popolnoma drugačni in se vprašati, če je smiselno, da o tem razpravljamo skupaj. Sedaj pa ima besedo gospod John Daly v imenu komisije. Najlepša hvala, gospod predsedujoči, gospe in gospodje. Dovolite, da se najprej zahvalim parlamentu, predvsem poročevalki gospe Matijas, za, za to, da se tako intenzivno ukvarja s vprašanjem Alzheimerjeve bolezni in drugih vrst demence. Demenca pomeni veliko trpljenje za milijone evropejcev in njihove svojce. Z hitro starajočim prebivalstvom je dejansko na času, da se Evropa na to odzove. In zato je komisija tudi pripravila sporočilo o Alzheimerjevi bolizni in drugih vrstah demence 2009, kar zadeva tudi diagnozo, iz, izmenjavo najboljših praks in raziskave. Vesel sem, da parlament podpira to delo in da pri, eh, ponuja tudi veliko predlogov. Eh, ta, to poročilo in predlogi eh, prihajajo pravočasno, kajti 2004 bo komisija začela skupno akcijo z državami članicami in sicer ALKOV. Um, Alzheimer's Cooperative Evaluation in Europe. Uh, E, in mislim, da bo ta akcija uh, vključevala tudi številne predloge, ki ste jih podali v poročilu. Grina. Gre za preventivo, preventivno dejavnost, to še posebej povdarjamo v poročilu in tudi, tudi na e, boljših podatkih in na izmenjavi najboljših praks. Gre pa tudi še za drugo področje, pravico, uh, za pravice ljudi s to boleznjo. Uh, Eh, strinjam se z vami, da potrebujemo usklajene raziskave, da bomo videli, kako preprečiti pojav te bolezni ali ga vsaj eh, časovno odlo odložiti. Torej gre eh, seveda za celotno področje neurodegenerativnih bolezni, še posebej Alzheimer. Vse tri inštitucije sodelujejo pri boju proti tem. In mislim, da imamo v Evropi tudi dobre metode eh, obravnave te bolezni. Eh, tako kot predlaga parlament, lahko potrjujem, da bo eh, tudi strategija Evropa 2020 poudarjala predvsem pomen inovacij za zdravje in za zdravo staranje. In tudi eh, Alzheimerjevo bolezen bi lahko obravnavali v tem eh, kontekstu. Upamo, da bomo lahko podpirali tudi še druge inovativne akcije na tem področju. Ob koncu želim povedati, da komisija eh, z veseljem pričakuje tudi druge Eh, izjave, kot naprimer 2012 eh, Evropsko leto eh, razuma, uma. Sedaj pa drugo, druga tema v tej razpravi. Peticija v zvezi z gospodom Kleinom, ki je izumitelj in proizvajalec inhalatorja za astmatike. Eh, dajanje na trg tega pripomočka je bilo eh, prvotno prepovedano 97. leta v Nemčiji. Niti komisija, niti nemške oblasti, niti proizvajalec se potem naprej s tem niso ukvarjali. Pot, eh, in Eh, torej proizvajalec je rekel, da bo izvedel še dodatne študije, preden bo dal ponovno na trg ta pripomoček. Ta pripomoček je prišel na trg spet 2002 pod novim imenom. In nemške oblasti so eh, prodajo ponovno prepovedale 2005, komisija je analizirala ta primir in je formalno pismo postal, poslala nemškim oblastem in tudi proizvajalcu julija 2007. Analizija, analiza komisije je prišla do sklepa, da je bil ukrep Nemčije eh, upravičen, kaj ti klinični podatki niso bili eh, eh, zadostni. In tudi kar zadeva varnost. V skladu s ustrezno direktivo mora varnost dokazati proizvajalec, da lahko uporabi oznako CE. Se pravi, 18. člen je bil uporaben člen, člen, ki ga je bilo treba uporabiti gre torej za ustrezno uh, namestitev uh, oznake CE. Uh, eh, po mnenju komisije to ni primer, ko se uporabi postopek zaščitne klauzule in zato tudi ni potrebna notifikacija nemškega ukrepa komisiji. In eh, torej ovira za dajanje na trg je eh, uh, bila ogotovljena v Nemčiji in uh, tudi Nemčija je za to pristojna. Um, Uh, in on bi lahko izvedel ustrezne postopke tudi uh, v Nemčiji, torej proizvajalec. To je deloma tudi naredil. Uh, ampak to so nemška sodišča zavrnila. Želim povdariti, da, ima komis da je komisija 2007 vlagavca peticije povabilo, da uh, posreduje manjkajoče klinične podatke. In um, imeli smo tudi stike z nemškimi organi in s proizvajalcem, vendar po uh, eh, tem, uh, kar bi komisija, eh, proizvajalec doslej tega ni storil. Hvala lepa, gospod komisar. Sedaj bomo šli na govornike v imenu plečnih skupin. Najprej ima besedo v imenu skupine ljudske stranke gospa Elena Avtonisko. Eh, Hvala. Želim govoriti o Alzheimerjevi bolizni in drugih vrstah demence. Hvala. Eh, gospod Matjas Zadilo. Kot poročevalka v Sinci za Evropsko ljudsko stranko se želim zahvaliti vsem kolegom, ki so prispevali k oblikovanju tega poročila. Pozornost, ki jo posvečamo, kaže tudi na resnost tega pojava. Število bolnikov je 9,9 milijona in eh, največ od teh jih ima Alzheimerjev bolezen. In število se večja, razen tega jo diagnosticiramo prepozno v Evropski uniji in premalo se upošteva tudi preventiva. In tudi odzov, odziv in obravnava te bolezni ni enaka v vseh državah članicah. Treba se je boriti proti tej bolezni in mislim, da je tudi to poročilo korak k novi obliki sodelovanja. Gre za usklajevanje ukrepov, da bi se borili proti težavam, ki se uh, ki um, se tiče vse Evropske unije. Gre predvsem tudi za izmenjavo najboljših praks, tako da bi tudi varčevali pri um, izdatkih s tem, da uporabimo prakse, ki so se uveljavile že kje drugi. Mislim, da eh, bo ta, to omogočilo napredek in mislim, da moramo povdariti predvsem tudi povezavo med neurologijo in javnim zdravjem, če želimo preprečiti die ähm, Posledice, äh, širše posledice teh, te bolezni. Eh, predvsem je treba poskrbeti tudi za to, da se izsledki raziskav prenašajo v prakso, kajti eh, potrebujemo več eh, raziskav, ki se prenesejo v konkretno prakso. Hvala lepa. Sedaj pa ima v besedo v imenu socialistov, gospa Childers. Dve minuti. Hvala, gospod predsedujoči. Skoraj deset milijonov ljudi eh, je dementnih oziroma ima Alzheimerova bolezen. Tudi moja mama je eh, umrla lansko leto in je trpela zaradi Alzheimerove boleznijo. Pozdravljam to poročilo. Moramo biti zaskrbljeni. Eh, samo polovica primerov je tudi diagnosticiranih, dvakrat več žensk kot moških trpi za to boleznijo in skrbilo nas naj bi, da starajočim prebivalstvom, prebivalstvom se bo število bolniki, bolnikov v naslednjih 20 letih podvojilo. 50 eh, Torej, eh, pozdravljam, da povdarjamo predvsem tudi preventivo in eh, zgodnje odkrivanje in tudi eh, raziskave v Evropi. 85 odstotkov teh raziskav poteka brez usklajevanja na ravni EU in tudi zato sem, da se izmenjujejo najboljše prakse in da se uh, Eh, poudarjajo pravice bolnikov in tudi svojcev. Gre predvsem tudi za socialne vidike demence in to uh, zahtevamo v naših amandmajih. Torej gre tudi za specifične potrebe žensk, kajti dvakrat več jih je med bolniki kot moških in um, To je treba upoštevati seveda tudi v raziskavah in v politikah. In zato pozivamo eh, komisijo, da stori še več. Eh, na tem področju in da bi eh, predvsem tudi eh, na trgu dela bolj vključevali osebe z določenim, torej z določenimi vrstami demence in razen tega potrebujemo seveda tudi ustrezne kampanje za ugotavljanje simptomov demence. Čestitam poročevalki gospe Matijas in se zahvaljujem njej in tudi ostalim poročevalcem Senci za sodelovanje. Hvala lepa. V imenu skupine liberalcev ima besedo gospa Frederik Ris. Merci, monsieur le président. La lutte contre la maladie. Uh, hvala gospod predsedujoči, boj proti Alzheimerjevi bolezni je um, v zadnjih letih postala evropska prioriteta. Zato um, me zelo veseli ta pobuda, ki jo je navil komisar Dali. E, kajti ta oblika demence je dejansko velikega pomena. Sedem milijonov ljudi je prizadetih, deset milijonov, če upoštevamo še druge nevrodegenerativne bolezni. E, to pomeni, da je potrebno Eh, da se nekaj zgodi na evropski ravni. 34 raziskovalnih projektov že imamo, vendar pa je potrebno storiti več zlasti v okviru 8. raziskovalnega programa od leta 2013. Eh, to je zapisano tudi v točki 21 naše resolucije. Poleg tega je zelo koristno izbrati multidisciplinarni pristop za preventivo zdravljenje in tudi spremljanje eh, svojcev in družin. To je naša točka 22 v Franciji se je pokazalo, eh, kakšne socioekonomski stroški nastanejo. Več kot tisoč evrov na pacijenta eh, samo eh, za zdravljenje bolnika. Eh, kaj ti eh, pacijent mora imeti vse skozi njego in spremljanje in potrebno ga je opazovati. Pomembno pa je tudi diagnosticiranje. Eh, mednarodni kriteriji se ta hip spreminjajo, kaj ti, če uporabljamo zastarele kriterije, ki jih še imamo, potem je možno, da se ne prepozna druga oblika demence in dejansko je potrebno, da uh, Eh, upoštevamo eh, izsledke raziskav, potrebujemo več kliničnih raziskav, eh, če želimo ustrezno razviti zdravilo. Zato je potrebno ustreči željem raziskovalcev. Hvala lepa, gospa Ries. V imenu skupine zelenih ima besedo gospod Hefner. Ja, Ja, kdorkoli je pač dal pobudo, da se te dve razpravi zmešata, eh, nam ni naredil eh, usluge, niti ne našim temam. Eh, Posod v Evropi se povečujejo stroški za zdravila, zdravljenje in bolezni in posod se razmišlja o tem, kako znižati te stroške. In sicer se govori, da eh, so zdravila vedno dražja zaradi medicinskega napredka. Eh, tu je drugače. Imamo 30 milijonov astmatikov v Evropi, imamo malega proizvajalca, ki je razvil inštrument, eh, s pomočjo katerega bi olajšal življenje astmatikom, ki deluje hitro, učinkovito in pod ugodnimi velikimi stroški. Že 14 let se temu izdelovalcu zapira eh, prostor na trgu. Obrnil se je nas od leta 96 na komisijo. Od leta 2006 eh, se odbor za peticije ukvarja s tem vprašanjem. To je naloga komisije, dragi komisar Dali eh, da pomagate pravu, da se uveljavi in da se postavite na stran državljana. V tem primeru se to ni zgodilo. Eh, komisija um, odklanja jasno odločitev, odločitev, ki bi temu uh, proizvajalcu pomagala naprej. Gospod Dali, uh, najbrž se spomnite, da smo vas povabili v odbor za peticije. Uh, rekli ste, da nimate časa, imeli pa ste čas za osebni razgovor. Prišli smo do vas, osebno smo govorili z vami. Meni osebno ste obljubili, da boste poskrbeli za ta primer in zelo hitro poskrbeli za rešitev. Do danes nisem ničesar slišal, napisal sem pismo, ni bilo odgovora odbora. Eh, poskušali ste prepričiti tudi naslednjo debato. To ni tako, kot naj bi komisija delovala. Zelo jasno želim povedati, Evropski parlament pričakuje in o tej resoluciji bomo jutri skupaj glasovali, eh, da se komisija postavi na stran prava eh, in državljana. Pričakujemo, da boste nudili zaščito takim malim proizvajalcem napram tistim, ki želijo um, preprečiti dostop do trga. Gre za zdravje ljudi. Poznamo problematiko. Ne razumemo vašega delovanja, gospod Dali um, pregledal sem kupe aktov, nisem našel nobenega jasnega argumenta, eh, ki bi okrepil vaše stališče. Gre za medicinski proizvod. 30 tisoč krat je bil uporabljen, eh, milijonkrat so ljudje inhalirali z najboljšimi rezultati. Imamo pisma zavarovalnic, ki prosijo za to, da omogočimo dostop na trg, da se prihranijo stroški in končno pričakujem, da komisija izpolni svojo nalogo in pride do pozitivne odločitve. Kolega. Hvala lepa. Gospod Darmut. Gospod Hefner. Gospod Dartmouth je prosil za to, da dobi možnost, da preko modre kartice zastavi vprašanje. Se strinjate? Izvolite, 30 sekund. Ali se gospod Hefner strinja, da so komentarji komisarja to, kar smo slišali prej, da to ne pomaga uh, temu podjetju in tudi ne bolnikom za astmo, astmatikom. Če mi dovolite hiter in osebn odgovor, je moj otis, da komisar še ni izrabil prilike, eh, da bi si zagotovil upogled eh, v zadevo. To pa bi bila ravno ta možnost eh, po vseh dolgih letih zavlačevanja. Gospod komisar Dali, pričakujem, da drugi uradniki vaše hiše, kot pa tisti, ki so do sedaj bili odgovorni za primer ponovno, ponovno vržejo pogled na to zadevo in pridejo do nove sodbe. Še raje bi sam diskutiral, še raje bi, mi, raje bi videl, da bi se usedli skupaj eh, z um, proizvajalci, ki mi je vložil peticijo. Hvala lepa, gospod Hefner, pa še se poteku. Sedaj pa ima besedo gospa Janko Dakis. Eno minuto v imenu skupino evropskih konzervativcev in reformistov veliko, eh, visoko je število bolnikov za Alzheimerjevo boleznijo in vsak ima tudi različne izkušnje s tem, ni zdravljenje za to bolezen. Eh, eh, eh, potrebna je njega eh, in prizadete so osebe različnih staro, starosti. Kaj moramo storiti? Pre, potrebujemo predvsem lokalno pomoč s tem, da obravnavamo to področje, odpiramo razpravo in eh, ozaveščamo javnost za to. In države članice potem lahko tudi odločijo, da bodo to vprašanje obravnavali prednostno in se odločile za izmenjavo izkušenj. Gre seveda tudi za zgodnjo odkrivanje in tudi za uporabo pravilnih zdravil ob pravem času, ki lahko upočasnijo ta, eh, to bolezen. Eh, Eh, torej ljudje, treba je pomagati bolnikom, treba je pomagati pa tudi svojcem, ki negujejo te osebe in tudi negovalcem. Hvala lepa. Sedaj ima besedo gospod Dartmouth v imenu skupine. Evropo za svobodo in demokracijo. Hvala, gospod predsedujoči. Majhn No, podjetje Bronco Air Munich je proizvedlo inhalator, ki lahko izboljša življenje astmatikov, ki so odvisni eh, od takega pripomočka. Vendar je že 14 let prepovedana prodaja. In, eh, z, Eh, eh, torej in kako je argumentiral komisionar, to se zelo razlikuje od tega, kar je ugotovil odbor za peticije. Mislim, da je komisija enostavno ni upoštevala pravnega postopka. Zakaj eh, daje prednost velikim proizvajalcem? In moja stranka močno podpira preiskavo v tem primeru o tem, kako komisija ravna s tem vprašanjem. Hvala lepa. S tem je sklop zaključen, oziroma zadnja v tem sklopu ima besedo gospa Dejana Dodz v imenu neodvisnih poslancev. Uh, Hvala, gospod predsedujoči. Kot je bilo danes že rečeno, 750 tisoč eh, oseb trpi v Združenem kraljestvu eh, zaradi demence. Veliko jih je tudi v mojem volilnem okrožju. Alzheimerjeva bolezen eh, jemlje bolnikom avtonomnost, samostojnost in predvsem morajo tudi svojci skrbiti za nje. In, uh, Eh, ljudje so pogosto izolirani, prav tako pa tudi negovalci in družinski člani. In tako kot je bilo povedano že danes, eh, negovalci so pogosto ženske. 2050 bo v Združenem kraljestvu 1,7 milijona ljudi, ki bodo trpeli za demenco in stroški za zdravstvo in socialne zadeve 2018 bo 27 milijonov milijard eh, funtov. In zato so na vsak način potrebne raziskave. In treba je eh, zato nameniti eh, sredstva iz, iz eh, zdravstvenih skladov. In eh, treba je vključiti seveda tudi eh, prostovoljno delo in povdariti. Eh, večkrat govorimo o aktivnem staranju. Eh, v Belfastu eh, imamo primer, eh, kako eh, so, dosig, so dobili neko mednarodno nagrado za način, eh, kako vključujejo bolnike z demenco v družbo. Hvala lepa. Sedaj gremo na sklop govornikov v samem lastnem imenu. Najprej ima besedo gospod Peter Jar. Ja, Hvala, gospod predsedojoči komisar Dali. Tudi meni se zdi uh, zelo neprimerno, da moramo skakati med dvema temama. Lahko bi obravnavali vsaj druga za drugo. Jaz znova govorim o peticiji gospoda Kleina in zelo sem vesel, da imamo to priliko, da govorimo o tem, kaj ti odbor za peticije se že kar nekaj časa ukvarja s to peticijo, kaj se je zgodilo. Uh, In sicer imamo inovativno podjetje, ki je razvil inhalator za astmatike, to je bilo dobro za pacijente, to je bilo dobro za zdravstvene blagajne, ker je bil aparat eh, poceni eh, in podjetnik je dobil nagrado. Potem pa je sledil eh, šok in sicer so nemške oblasti ta proizvod prepovedale, zato je bil pri Evropski komisiji odprt postopek zaščitne klauzule. Ne bi se spuščal v detalje tega postopka, vendar sem prepričan, da pri prvi prepovedi iz leta 27 ni eh, vse šlo eh, v redu. Eh, komisija bi bila dolžna, da bi postopek začitne klauzule zaključila z rezultatom in to predstavila vlagavcu peticije. Gospod Klein in na tem mestu Eh, citiram stališče našega lastnega odbora za pravne zadeve, torej gospod Klein je žrtev zavračanja prava, ne uporabe prava. Skratka, gospod komisar, ne želim na kogarkoli zvračati krivde. Eh, pomembno se mi zdi, da najdemo ustrezno rešitev, da končno uh, uredimo ta problem. Prosim vas, da spoštujete uh, tudi um, soglasje našega odbora za peticije in uh, upam, uh, Eh, tudi v interesu vlagavca eh, peticije, pa tudi v interesu eh, pacijentov v EU, da boste z nami sodelovali. Hvala lepa, sedaj pa ima besedo gospa Sarbo. Hvala, predsednik. In zilele nostre existe anka multe incertitudine. Hvala. Veliko je danes še negotovosti, kar zadeva Alzheimerjevo bolezen. In žal se situacija slabša, zato ker uh, se prebivalstvo stara, potrebujemo več raziskav in več študij o razlogih in tudi o obravnavi te bolezni. Ampak tako kot pri drugih boleznih, eh, ob, imamo dokaz, da tudi sprememba življenjskega sloga lahko prepreči pojav bolezni. In zato v, mojih, v svojih predlogih sprememb eh, zahtevam, da se več, večja pozornost posveti tudi prehrani. V sklopu te bolezni. Mnogi od nas vedo oziroma poznajo vsaj eno osebo, ki trpi eh, za to boleznijo ali drugo obliko demence. In vemo, da je osebni strošek še veliko višji kot zdravstveni oziroma socialni strošek. Demenca ima pogubne posledice in to naj nas bi vse skrbilo. Kot rezultat imamo na voljo eh, Eh, vseobsežno poročilo, ki omenja najpomembnejše dejavnike. In eh, pričakujemo si od komisije pozitiven odgovor in tudi od držav članic. Hvala, sedaj pa za eno minuto, gospa Parvanova. So like express, uh... Hvala, gospod predsedojoči. Eh, izražam svoje obžalovanje nad tem, da skačemo iz ene debate v drugo. Eh, eh to je tako, kot če bi združili ribištvo za transportom. Eh, Eh, dejansko je zelo pomembno, eh, da Eh, se Evropska eh, unija ukvarja z Alzheimerjevo eh, boleznjo kot eno izmed prioritet. Socialni in zdravstveni stroški ogrožajo naše sisteme. Različni le druge kronične bolezni se bodo povečale v prihodnih letih in bistveno je, da se z njimi ukvarjamo na obsezen način z ustreznim pripravljenim načrtom. Upam, da bo Evropska komisija dejansko postala vodilna, kar zadeva pobudo o Alzheimerjevo bolezni in da bo podpirala država, eh, države članice pri njihovih eh, programih. Eh, zlasti se mi zdi dober multidisciplinarni pristop, podarila pa bi tudi potrebo, da se osredotočimo na raziskave in na usmerjeno investiranje v to področje. Menim, da moramo doseči konkretne rezultate v dobro naših državljanov in zdravstvenih sistemov. Mislim pa, da smo priča tudi različnih političnemu eh, lobinizmu, eh, kar zadeva eh, ta drugi primer. Eh, vendar pa je najpomembnejše za nas varnost pacijentov. Hvala, gospa Parvanova. Sedaj pa za eno minuto, gospa Satu Hasi. Hyvät kollegat, Marisa Matijasile erinomasest . najprej se zahvaljujem poročevalki Marizi Matija za odlično opravljeno delo. Alzheimerjeva bolezen in demence eh, so za eh, družbo ogromen problem. Eh, tudi finančna cena je izjemno visoka. Nega bolnika z Alzheimerovo boleznjo naj bi stala letno 31 milijard. To je Eh, več, eh, kot bi znašali eh, stroški, če bi za 30 odstotkov do leta 2020 znižali emisije toplogrednih plinov. Računamo s tem, da se bo število pacijentov vsakih 20 let podvojilo. Zaradi tega potrebujemo preventivo, potrebujemo pa tudi zanesljivo diagnozo. Poleg tega pa potrebujemo več raziskav, naprimer o tem, kako. Uh, kemikalije, eh, ki škodujejo žilčnemu sistemu, lahko spodbojo nastanek Alzheimerjeve bolezni. Eh, zaradi tega eh, bi morali osredotočiti pozornost tudi na uporabo takšnih sredstev. Hvala. Hvala, gospa Hasi. Sedaj pa kolega Uski pane predsedo pane komisaři eh, budu hovořit eh, Hvala, gospod predsedujoči, gospod komisar. Eh, tudi sam želim povedati nekaj o Alzheimerjevi bolezni. To poročilo nima zakonodajnih učinkov in vendarle vemo, da gre za zelo resno bolezen z velikimi eh, ekonomskimi eh, posledicami in zato je ta bolezen tudi velik socialni problem. To je tesno povezano z staranjem eh, evropskega prebivalstva. In kaj sedaj lahko storimo v tej zadevi? Mi lahko ukrepimo preventivo, eh, to nam bo prihranilo denar, izboljšalo zdravstveno stanje, eh, lahko pa. Eh, tudi izboljšamo prehrambene navade populacije v Evropi, lahko izboljšamo koordinacijo med državami članicami, eh, lahko poskrbimo eh, za stike med prizadetimi in družinami. Hvala. Hvala za eno minuto. Gospod Filip Živan. Gospod predsedujoči, spoštovani kolegi. Eh, mislim, eh, da se moramo osredotočiti na dva vidika pri tem Alzheimerjeve bolezni in sicer um, gre za to, da težko bolni bolniki ostajajo doma. Vemo, da je iz medicinskih razlogov zelo pomembno, uh, da bolniki ne odidejo iz svojega znanega okolja, kajti sicer stvari za nje postanejo še težje. Torej, uh, čim dlje je možno, je uh, dobro, če ti uh, pacijenti ostanejo v domačem znanjenem okolju. Zato je uh, potrebno pomagati družinam, ki podpirajo uh, bolnike. To je prva točka. Druga točka točka raziskave. Zakaj raziskave? E, zato, e, ker upanje na tem področju obstaja o tem, da najdemo zdravilo in zato potrebujemo učinkovite raziskave. Vedno znova slišimo, ja, potrebujemo več sredstev za raziskave. Seveda je temu tako vendar pa eh, gledano v celoti, ko govorimo o sredstvih, moramo razmišljati tudi o tem, kako locirati ta sredstva. Do sedaj je bilo raziskovanje zelo razdrobljeno, niso bile postavljene prioritete, eh, ljudje ne govorijo med seboj, eh, biologi morajo govoriti z radiologi, neurologi, fiziologi, dejansko mora potekati komunikacija med različnimi strokovnjaki. In zato pozivam komisijo, da dejansko Eh, eh, ustvari eh, okvire za koordinacijo, za koordinirane raziskave. In družinam in pacijentom želim povedati naslednje. Ne bomo vas pustili sami, zaupajte, niste več sami. Uh, Hvala, gospod predsedujoči. Želim se zahvaliti poročevalki in eh, poročevalcem v senci za zelo dobro poročilo. Zakaj je to poročilo tako pomembno? Vemo, da so predvsem države članice eh, pristojne za izvajanje teh politik, ampak eh, starajoče prebivalstvo je dejavnik, ki eh, pomeni seveda tudi pritisk, da eh, naredimo napredek. Torej, eh, nego prevzame predvsem tudi življenjski partner oziroma družinski član in to je lahko tudi zelo trdo delo in zato predvsem v svojih predlogih sprememb eh, opozarjamo komisijo, da je treba ustvariti eh, delovna mesta za boljše področje in za boljšo nego v Evropi. To je zelo pomembno in ne smemo se osredotočiti Eh, samo na raziskovanje novih zdravil, temveč tudi na druge enostavnejše zadeve, naprimer spremembo življenjskega stila, življenjskega sloga ali spremembo prehrane. To vpliva na razvoj te bolezni in v to je treba prav tako investirati. Stroški demence v EU znašajo 130 eh, milijard evrov 2005 in mnogo ljudi je prizadetih in moralno in ekonomično, iz moralnih in ekonomskih razlogov moramo vlagati več v raziskavo tega področja. Gospod Kaski Macakis. Eh, gospod predsedojoči, sporočilo eh, in poročilo je zelo dobro, zato eh, hvala kolegici Matjaš. Alzheimerjeva bolezen je dejansko huga današnjega časa in naš problem je, da premalo vemo o Alzheimerjevi bolezni, zato gre tu za raziskave, raziskave in še enkrat raziskave, gospe in gospodje. Povezati moramo svoje sile, zato pozdravljam pobudo komisije eh, za inovativno partnerstvo na temo eh, zdravo staranje in Alzheimerjeva. Alzheimerjevo bolezen sodi v ta krok. Ameriška vlada je pred mnogimi leti eh, kot prioriteto izbrala boj proti raku, vendar eh, seveda niso preprečili raka, vendar pa je nastalo zelo veliko zdravil, zelo veliko terapij, nekaj takega potrebujemo danes. Zato pozdravljam dejstvo, da se osredotočamo na Alzheimerja. Vedeti moramo, kako preventivno delovati, kaj lahko bodoče napravimo zopra Alzheimerjevo bolezen. Eh, in zato to sodi v načelo Evropske raziskovalne politike. Potrebujemo koncentracijo raziskav Alzheimerja. Alzheimer bi lahko postal ena naših velikih tem, za katere moramo poskrbeti. Hvala. Hvala, eh, eh, eh, predsedujoči. Zelo pozdravljam. Eh, poročilo gospe Matijas. Eh, tu gre dejansko za najpomembnejše točke, ki se jih je treba v prvi vrsti lotiti. Želim pa se eh, osredotočiti zlasti na dve, pomen preventive in pravočasne diagnoze, kampanje osveščanja in zelo pomembno je, da pacijent in njegovi Eh, svojci, da so čim prej deležni terapij, ki so na eh, voljo. Eh, pomembno pa je eh, tudi, da v okviru skupnosti izvajamo raziskave. To je izjemno pomembna tema, ki ni mogoče eh, dovolj podariti. Mnogi so povedali, da 85 odstotkov sredstev še ni evropsko koordiniranih. To prispeva k razdrobljenosti, k podvajanju dela, zato potrebujemo strateško raziskovalno agendo, kako bi sredstva lahko bolje uporabili v ta namen. In potem bo tudi lažje razumeti, kakšni so razlogi, kakšne možne terapije in tako naprej.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 komunikacije strani komisije v zvezi z Alzheimer je v bolezni in drugih demencah se izboljšala, zboljšala pa se se tudi socialne razmere za vedno večje število pacijentov zaradi vedno starejšega prebivalstva v Evropski uniji. Direktiva govori tudi o zdravstvenem osebju in o izobraževanju, kot tudi o podpori za družinske člane vsako leto 1,4 milijona primerov demence se zabeleži, kot tudi druge vrste pojavov, ki so povezani s tem, kot je naprimer eh, dostojanstvo. In to nas mora spodbuditi k temu, da bi storili tudi druge korake. Imamo pa tudi druge dejavnike, naprimer družinske člane, ki so podvrženi socialni stigmatizaciji. Zato mora družba priznati tudi delo svojcev, ki skrbijo za te bolnike. Hvala. Paleskis. Gospod Paleskis. Sveikinu pranešėjus, kurie gerai padirbėjo. Gospod predsedujoči, čestitam poročevalcem, priznati, namreč moramo, da se Alzheimerjeva bolezen tudi druge demence širijo z vrtoglavo hitrostjo. Včasih se diagnoza postavi na napačen način ali pa prepozno in bolniki ne dobijo potrebnega zdravljenja. Zato pozdravljam vaše prizadevanje, da bi ta bolezen postala prednost v naših prizadevanje na tem področju. Včasih gre zgolj za vprašanje zgodnega diagnosticiranja in na podlagi tega bi se lahko bolje in bolj učinkovito soočali z vedno višjim številom primerov demence. Nujno je, da vemo tudi, da so pogoji v zdravstvenim varstvu za zdravljenje teh bolnikov nezadostni, da ti dosti krat um, morajo računati na pomoč svojih družinskih članov in svojcev. Pol minute za modri karton za vprašanje. Najlepša hvala. Rad bi podaril samo, da govorimo o Alzheimerjevi bolezni in starih ljudeh. Sam imam primer v volivnem krožju 48-letnega bolnika, ki, za katerega je moral uh, skrbeti njegov oče, torej starejši družinski član. Hvala, da ste mi dali priložnost, da spregovorim. Gre predvsem za vprašanje staranja prebivalstva, ne pa zgolj za starejše bolnike. Hvala lepa. Gospod Krajzdor. Jaz bom govoril o peticiji. Od leta 2007 eh, se ukvarjam s tem primerom. Uh, Takrat sem postavil vprašanje komisiji, odgovor ni bil zadovoljiv. Imel sem mnogo razgovorov s Zvezdnim ministrstvom za zdravje, z drugimi organi, vse je bilo zelo ohlapno, negotovo in vaš odgovor, gospod Gdali, to, kar ste prebrali, domnevam, da sploh nimate veselje, da bi se pobliže okvarjali s tem primerom. To se ni zgodilo v vašem obdobju, vendar pa ste član kolektivnega uh, gremija in v imenu odbora za peticije in pravne zadeve um, vas prosim, da nam daste na voljo vse dokumente, na osnovi katerih ste sprejeli odločitev. In če si napravo pogledamo, um, se človek vpraša, eh, zakaj določene firme nimajo interesa, eh, da nek drug eh, proizvod pride na trg. Skratka, instalirati nek plastičen del v inhalator, to je relativno enostavno, ampak težko je prodati celotni izdelek. In vidimo, da farmacevtski lobby funkcionira. In če pogledamo, kdo ima interes, da vrže z trga male, firme, potem mnoge stvari postanejo zelo jasne. In eh, pozivam eh, vas, da zauzamete jasno stališče, ali nam boste dali na voljo eh, te dokumente eh, in ali se boste pogovarjali z nami v odboru za peticije in odboru za pravne zadeve. Eh, skratka, tudi eh, tisti državljani, ki niso tako veliki in bogati, imajo pravico, da jih ustrezno obravnavate. Hvala. Okay. Hvala lepa. Zelo zamujamo časom, zato bom petim dal besedo v sklopu pritegnite pozornost predsednika. Najprej bo dobila besedo gospa Lukaševska, potem gospa Andrikevičute, potem Mr. Kelega in gospa Oken. Gospa Lukaševska. Se vrati za staženjem še populacije Unije Evropejske. Hvala lepa, gospod predsedujoči. Vedno več ljudi trpi za boleznimi, ki jih povzroča staranje. Veliko ljudi, ki so starejši od 80, 80 eh, eh, let, trpi za Alzheimerjevo boleznijo. Seveda ni zdravila za to bolezen, za profilakso pa lahko veliko storimo. 28 odstotkov leta 2009 je živelo v Evropi in mi smo na drugem mestu, takoj za Azijo, po številu bolnikov. in na Polskem jih je okrog 250 tisoč, v naslednjih letih se bo število potrojilo. Ta bolezen povzroča tudi gospodarske posledice, kot tudi prizadene družinske člane. Zelo sem vesela, da o tem razpravljamo danes, zato moramo spodbujiti raziskave, informacijsko kampanjo, zato da bi bolje diagnosticirali te bolezni. Naslednja. Gospod eh, predsedujoči, pozdravljam pobudo in aktivnosti, ki se dogajajo na tem področju zato da bi zagotovili zgodno diagnosticiranje in zdravljenje, kot tudi izmenjavo kliničnih podatkov in znanja, s tem, da spoštujemo pravice bolnikov. Evropska unija še vedno nima statističnih podatkov glede širine Alzheimerjeve bolezni, zato moramo opraviti raziskave na podlagi strogih indikatorjev, vlagati moramo raziskave in razvoj in eh, spodbujati programe za klinične raziskave. Zato moramo finančno podpreti tudi zdravniško osebje in družinske člane, ki se vsak dan ukvarjajo z bolniki Alzheimerjeve bolezni. Te bolezni moramo diagnosticirati zgodaj, zato moramo oblikovati strategijo za pre, prečevanje Alzheimerjeve bolezni, s tem, da ozaveščamo in poskrbimo za izmenjavo podatkov. Gospa Gerber. Um, Gospod Gerber. Uh, which is a disease. Najlepša hvala, gospod predsedujoči. 44 tisoč ljudi na Irskem trpi zaradi te bolezni. To pomeni, da se bo njihovo možgani pokvarili in Verjetno bo vedno več takšnih bolnikov v Evropski uniji zaradi staranja prebivalstva, zato potrebujemo večjo koordinacijo med državami članicami in na podlagi raziskovanj in izboljšati zdravstveno skrbo. Veliko krat breme odpade na. Svojce, 15 tisoč ljudi na Irskem skrbi za takšne bolnike, še posebej bi rad pohvalil in se spomnil takšne negovalce, ki zelo lepo skrbijo za bolnike, ki jih je prizadela domen, demenca. Gospa Avke. Eh, hvala, gospod predsedojoči. Sicer imam eh, vprašanje za komisarja Dalja. Ta plastična zadevica tukaj za to gre. Eh, velike multinacionalke so v nemškem primeru rekle, da ti dve stvari sodita skupaj. Ena stvar je medicina, to je potrebno testirati. Naprava je v bistvu samo cevčica. Eh, če pa to eh, sestavimo, eh, potem bi to škodovalo velika podjetja. In napravo je mogoče vedno znova uporabljati. To je dejansko škandal, da komisija pravi, da mora ta enostavni proizvod imeti enake teste kot neko stravilo da je potrebno testirati zdravilo, no to je seveda jasno, vendar pa je to zelo, zelo slabo, da nismo dobili spodobnega odgovora. Kaj ti mnogi ljudje, tudi zdravstvene zavarovalnice, eh, bi lahko imele za to velike prihranke, eh, če bi eh, dovolili to za device. Gospod predsedujoči, kolegice in kolegi neurodegenerativne bolezni in med njimi Alzheimerjeva bolezen so prioritetna zadeva Evropske unije, kajti to vpliva ne samo na, zdrav, na zdravje osebe, ki trpi za boleznjo, temveč gre predvsem tudi za stroške, za neposredno zdravljanje in tudi za posredno njego. E, torej, e, predvsem gre tudi za osebe, ki skrbijo za bolnika. In zato moramo najti evropski odgovor, večje usklajevanje, eh, usklajevanje tudi ukrepe na področju znanosti in raziskav. Predvsem pa je treba poudariti tudi pomen eh, pravočasnih diagnoz in tudi preventivnega ukrepanja. In mislim, da bo to koristilo predvsem tudi državljanom in da bomo več zvedeli o bolizni sami. Dali, Thank you very much, President Honorable. Hvala lepa, gospod predsedujoči. Jaz bi se zahvalil še enkrat vsem poslancem, ki so spregovorili o tej zelo pomembni temi kot je Alzheimerova bolezen in druge demence. Komisija pa odpira poročilo parlamenta in priporočila. Komisija se bo potrudila za to, da bo storila vse, kar lahko na tem področju. Te bolezni so del procesa staranja evropskih državljanov, zato mislim, da je naša kolektivna odgovornost, da minimiziramo njihovo breme in preprečujemo, preprečimo še slabšanje te e, situacije. Zato podpiram trud držav članic pri sodelovanju z Evropskim parlamentom, ko se ukvarjajo s tem vprašanjem v zvezi z peticijo, v zvezi z uh, izjavo gospe Maconi. Lahko rečem, da je komisija pristojna in odgovorna za to, da stoji za državljani in moje delo je, da pomagam pacijentom. Torej, da ne sprejmamo kompromisov in s tem ogrozimo varnost bolnikov. Ne smemo sprejemati lažjih postopkov in procesov, da ne bi prišlo do tega, da ne bi prišlo do pravilnega testiranja pri kakršnem koli inštrumentu, ki se uporablja za zdravstvene namene. Vprašanje tukaj ni, kako uporabiti zdravilo s kosom plastike, tako kot smo tukaj slišali. Gre za to, da potrebujemo dokaze za to, da je proizvod varen. Gospod Klein, ki je vložil to peticijo, je moral opraviti klinične študije v primeru 24 pacijentov. Takšni klinični preizkusi so bili zahtevani. Zakaj je prišlo do odpora do takšnih preiskav? To se sprašujem. Gre za proizvod, ki se bo uporabil samo za eno zdravilo, za različne vrste zdravil in če bo tako, bodo ta zdravila potrebovala različno doziranje, bo prišlo do tega, da bo k temu priložen tudi pripomoček za doziranje, bom to moral sam uporabiti. Takšne so vprašanja, ki bi si jih sam zastavil. In takšne vprašanja si zastavljajo tudi oblasti, zato da dokažejo, da bo takšen proizvod varen za pacijente. Zato moramo sprejeti potrebne postopke, da zagotovimo varnost eh, bolnikov. Seveda sem obljubil, da bom preučil to zadevo, to sem tudi storil. Veliko podrobnosti smo slišali o tej zadevi in te podrobnosti sem izvedel od drugih In ko je gospod Klein zaprosil za srečanje z menoj in z mojim kabinetom, sem takoj sprejel to povabilo. In vodja mojega kabineta mu je sporočil, da smo pripravljeni na takšno srečanje. Potem je poslal elektronsko pošto, kjer je zastavil veliko zahtev in zahteval, da komisija prevzame vse stroške za njega in za njegovo osebje. Najlepša hvala, sedaj pa gospa Matijaš kot zadnja. Sr. predsednik, sr. komisar, kaj še kolega, zdaj ker komisar pregradi to, da. Gospod predsedujoči, spoštovane poslanke in poslanci, rada bi se zahvalila za vso podporo pri tem poročilu in za zauzemanje Evropskega parlamenta za to temo. Vemo, da je situacija dramatična in vemo, da te bolezni nimajo zadostne stopne diagnosticiranja. Rada bi um, omenila tisto, kar so omenili govorniki, gre za dostojanstvo in pravice bolnikov bolnikov, osebja, negovalcev in družinskih članov. Naj gre za uradne ali profesionalne negovalce, ki se ukvarjajo s takšnimi bolezni in bolniki. Zelo sem zadovoljna z besedami komisarja, ker se strinja s tem, kar sem dejala tudi sama in da Evropska komisija pozitivno gleda na to poročilo Evropskega parlamenta da bo komisija storila vse, kar lahko, zato da začnemo z izvajanjem teh priporočil. Vemo, da smo z vsakim dnem zamudili in zapravili čas. Vemo tudi, da bo Evropski parlament to natančno preučil in počakali seveda na rezultat glasovanja. Gospod komisar, evropejke in evropejci pa od nas pričakujejo dosti več, dosti več kot je solidarnost in moralno solidarnost od nas zahtevajo konkretne ukrepe in upam, gospod komisar, da boste za to poskrbeli, da bo komisija prevzela pobudo in začela s izvanjem v praksi te priporočila, da bo ta pobuda tudi videla luč v obliki zakonodaje, zato da bomo zagotovili dostojanstvo teh bolnikov, kar si tudi zaslužena. Lepša hvala, gospa Matijaš. Gospod komisar, s tem je razprava zaključena. Jutri bomo glasovali o polenih. Zdaj gremo na čas za vprašanja komisije. Zamujamo že 28 minut, skušali bomo naknadno.